presidente. La seduta riprende ora ed io ho il... Začenjamo z eh, plenarnim zasedanjem. Z veseljem vam lahko sporočim, da je, da je iransko zunanje ministrstvo preklicalo smrtno kazen za gospod Kinem. Veliko protestov je bilo iz tujine in eh, veliko ljudi je podprlo njeno oprostitev. Zato smo zelo veseli, da je bila smrtna kazen preklicana. Zato menim, da je prav in pravilno, da nadaljujemo z našo dožnostjo in nalogo, da spodbujamo spoštovanje človekovih pravic na posvetu. Razdelili smo zapisnik. Ima kdo, ima kdo kakšno pripombo? Ne, če nimate nič proti, je zapisnik sprejet. Sedaj gremo na ustno vprašanje svetu o izvozu orožja. Besedo damo gospodu Karinsu. Dve minuti. Godajmejs priekšstādātājs kungs, godajmejs ministrs kungs jūs jautājumu esat saņēmuši šodien es runāšu par jautājumu būtību. Danes ste najbrž vsi prejeli to vprašanje v pisni obliki in govorimo o helikopterjih dolgih 200 metrov, ki lahko nosijo veliko drugega orožja v sebi, tudi ogromno število uh, vojakov in To so v bistvu letalo nosilke, ne helikopteri, se popravljam. In sprašujemo se, kakšna je pri tem uloga Evropske unije. Naj vas spomnim, da je Rusija pred enim letom napadla svoje sosede, Gruzice, zato vloga Francije še vedno ni dovolj izrazita, da je prihajalo do incidentov na meji z Estonijo in da spet nismo bili dovolj jasni, v svojih izjavah, kadar je prišlo do napada na baltske države. In sedaj v luči finančne krize je videti, kot da Evropska unija ne bi imela izbire, pa vendarle se lahko odloča ali zadeve pusti, da se odvijajo kar tako ali ukrepa. In dejstvo je, da če se bo situacija v Grčiji še naprej slabšala, se bo slabšala tudi v drugih državah državah članicah. Tako da nimamo nobenih izjem v tem pravilu. Vsi se moramo odzivati solidarno v vseh primerjih. In zato se tukaj tako glasno izražam o vprašanju, kako bo Rusija uporabila vsa ta vojna sredstva. In da ne moremo pravzaprav neka sredstva namenjati za določene namene, ki nimajo nič skupnega z vsemi državami članicami. Zaradi tega me zanima, kako se bo odzval svet in kako bodo uporabljena določena sredstva, bom ustrajal na tem, da dobim odgovor. Najlepša hvala, gospod Karins. Besedo ima državni sekretar v imenu predsednica sveta. Izvolite, gospod Šester. Note. Dame in gospodje, pravzaprav sem zelo zadovoljen, da imamo priložnost danes tukaj spregovoriti o izvozu orožja in nadzoru nad tem. Žal mora predsedstvo tokrat eh, sodelovati v tej razpravi, ker pristojna komisarka ni imela prostega termina in jo lahko samo opravičim. Dejstvo je, da je nadzor nad izvozom orožja jasna zadeva, da moramo za to poskrbeti tako na evropski kot na mednarodni ravni in da ne smemo dovoliti, da bi se izvoženo orožje pravzaprav uporabljalo za neznane namene ali pa za cilje, ki so nasprotni našim. In zato imamo pri nas že davno določene kriterije za izvoz konvencionalnega orožja. Evropska unija je zelo predana temu, da Eh, nadzoru, kar dokazuje tudi dejstvo, da ima Evropska unija trenutno najdoslednejši in najstrožji režim nadzora nad izvozom konvencionalnega orožja v svetu. Naš namen je vedno bil pristopiti k temu vprašanju odgovorno in pregledno glede nacionalnih politik pri nadzoru nad izvozom orožja, pa moram reči, da je posod na prvem mestu mehanizem posvetovanja in informiranja in eh, gre tudi za sistem izstavitve izvoznih eh, dovoljenj, tako da se zgodi, da pride tudi to zavrnitve znanje tudi postopek v primeru, da gre za več upletenih držav članih, kdo se mora s kom posvetovati in kako potekajo te transakcije. Tudi države članice morajo svoje odločitve in zavrnitve ustrezno utemeljeno zagovarjati oziroma utemeljiti drugim državam članicam. In dejstvo je, da je treba preverjati še zlasti primere, ko pride do zavrnitve izvoznega dovoljenja. Države članice imajo vse vzpostavljene ustrezne strukture, obstaja redna izmenjava informacij v duhu razoroževanja in še zlasti v skrbi za nadzor nad občudljivimi transakcijami. Še zlasti je pod posrednim nadzorom izvozna morebitna kočljiva območja in eh, to je jedro izvozne politike Evropske unije na področju izvoza orožja. Lahko eh, vam povem, da smo v zadnjem letu imeli 14 držav, tretjih držav, katere smo izvažali orožje in da je prišlo v vsakem primeru do pretehtanja dejanske situacije pred izdajo dovoljenja. Torej, kot rečeno, se vsi skupaj trudimo, da bi bilo informiranje o teh zadevah čim bolj preglednejše, da eh, damo tudi javnosti vedeti, kakšni so postopki, ki so potrebni za izstavitev izvoznih eh, dovoljenj. Vsekakor pa boste imeli možnost, da se še odzovete na to in da nadaljujemo z razpravo danes popovdne. Hvala lepa, gospod Čestel in sedaj za dve minuti poslanec Brok. Izvolite, zdi se mi pa, da ga ni v dvorani. Torej, dajem besedo kolegu Gualtieriju za dve minute. Izvolite. Hvala, gospod predsedojoči. Uh, industrijska in tehnološka osnova in njena krepitev v Evropi je seveda podlaga za skupno obrambo. Zato potrebujemo koordiniran pristop in enotna pravila. Če želimo našo obrambno industrijo okrepiti, to moramo narediti koherentno z evropskimi in mednarodnimi obveznostmi. Imamo skupno uh, zveznost iz decembra 2008, uh, ki definira način, kako eh, izvažamo orožje v tretje države. Vendar pa ni splošnega mehanizma posvetovanja. Kljub temu pa je smiselno, uh, okrepiti sodelovanje in konvergenco na tem področju. Želimo si napredka pri uh, skupnem sistemu obrambe in bilo bi dobro, če bi sodelovali v skladu z sedmim členom in da to ne le, ostane le mrtva črka na papirju, ter da se o tem poroča parlamentu. Uh, kolegi iz EPP so eh, rekli implicitno in eksplicitno, da se tukaj ne smemo omejevati na splošne zadeve. Dobro je reči Bobu Bob že od začetka in eh, prodaja francoskih eh, ladi Rusiji očitno ni v nasprotju z stališčem iz leta 2008. Tole po, krepi Eh, povezavo med obrambami Rusije in Francije, vendar pri tem ne smemo pozabiti na evropsko dimenzijo. Eh. Hvala lepa, gospod eh, Gualtieri, tudi zaradi svoje eh, sintetičnosti, ker ste si s tem pridobili celih pet sekund. Vmes je pa prišel kolega Brok, čeprav malo zamuja, mislim, da mu bomo vsi z zanimanjem prisluhnili in zaradi tega mu z veseljem dajem besedo. Schulze, ich war noch bei einer Besuch. Prevečujem se, bil sem skupino obiskovalcev, vendar pa sem prepričan, da bi lahko preživeli tudi brez eh, mojega mnenja, vendar pa vseeno mi pustite, da nekaj povem v zvezi s tem. v tem trenutku nismo v stanju, da bi regulirali izvoz orožja na evropski ravni. Vseeno pa bi morali pogledati možnost, da bi kodeks o izvozu orožja postal obvezujoč. Jasno je tudi, da v takšnem okviru ni možno, da bi imeli tako malo stikov med državami članicami, da bi nekatere države članice imele občutek, da je izvoz orožja tretjim državam nekaj, kar ogroža njihovo varnost. Če je takšen občutek utemljen ali ne, je seveda drugo vprašanje, vendar pa mislim, da bomo morali poiskati evropsko rešitev. Sam nisem prepričan, da bi imeli takšno tesnejše sodelovanje iz industrijsko-političnih razlogov, da bi pri izvozu, raziskavah, načrtovanju in tako dalje morali tesneje sodelovati, kajti industrija orožja je seveda nekaj neodvisnega, kaj ti, če moramo prodajati tretjim državam, potem smo odvisni od tretjih držav iz gospodarskega vidika. Vse je treba pogledati v celoti in v enoti, zato mislim, da je treba preprečiti, da bi prišlo do takšnih nesporazumov, kot se je zgodilo v primeru balskih držav. Najlepša hvala. Najlepše hvala, gospod eh, Brok. Vaš eh, prispevek na to temo je sigurno zelo dragocen. In sedaj eh, gospod Van Balen, 2 minuti in 30. Hvala, gospod predsedojoči. Eh, res važno je, da smo se sposobni braniti, to je važno tudi za druge države, vendar pa eh, prodaja orožja ni nekaj, česar se ne smemo sploh dotikati. Ne smemo izvaja, izvažati orožja v vojna območja. Tukaj se moramo omejiti ali pa območja, kjer obstajajo napetosti. In če imamo pravno obvezujoč režim za izvoz orožja, to pomeni, da 27 držav članice Evropske unije eh, ne če tega ne bo, potem ne bodo imele enake pogoje vse države in se bo, in bodo med sabo tekmovali, kdo bo dobil naročilo. Torej, posvetovanje ni prava pot. Edini način, kako to lahko rešimo, je, da imamo obvezujoč skupen režim in podpiram to, kar je rekel moj kolega gospod Brok na to temo. Najlepše hvala. Grazie. Hvala lepa kolega Van Balen in sedaj dajem besedo kolegu Tarandu za minuto in 30. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gre za pomembno tematiko in zahvaljujem se kolegicam in kolegam, ki eh, razumejo pomislike eh, moje regije eh, glede na platforme Mistral. Um, Evropski eh, zakonik ravnanja, eh, kodeks ravnanja od leta 2008 velja, vendar, kot je rekel eh, kolega iz liberalne skupine, ta ni dovolj. Še naprej moramo delati na področju trgovanja z orožjem na svetovni ravni, v kateri Evropska unija sodeluje z eno tretjino Če je Rusija naš strateška partnerica in z njo lahko tudi vojaško sodelujemo, potem se zame postavlja vprašanje logike, zakaj naša partnerica potrebuje poseben or sistem orožja oziroma obrambe, zato da vodi neko dobro upravljanje v Afganistanu. Ne, Afgan, eh, Moskva nima namena sodelovati v tej operaciji, da eh, zaščiti človeške in manjšinske province v Čirgistanu. Ne, prav gotovo. Mistral prav gotovo tudi tukaj ničemer ne pripomore. Torej, eh, ali se bo spremenila situacija eh, na eh, Črnem morju, prav gotovo na slabše, ne na boljše na tej osnovi in kakšna je eh, varnostna situacija Polske, eh, Nemčije, Litve in Latvije. Tudi ta se bo poslabšala. Strinjam se, da sodelovanje z strateškimi partnerji in strateškim partnerjem zelo dobro, vendar z Rusijo lahko sodelujemo tudi na drugih področjih. E, pomislimo na avtomobile. To je nekaj, kar zanima rusko industrijo. Potem lahko sodelujemo um, na področju gasilstva, kjer so imeli Rusi uh, velike težave z uh, velikimi uh, požari, ki so zauzemali območje skoraj velikosti Belgije. Mistral je treba ukiniti. Hvala lepa. Prosim, držite se časovnih omejitev. In sedaj dajem besedo kolegi Van Ornu za dve minuti. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Na, za mojo skupino je zelo uh, pomembna pravica suverenih držav, da se same odločajo, ali bodo dale dovoljenje za izvoz v skladu z kriteriji skupnega stališča EU. O tem pa prav gotovo ne odloča Evropska unija. Skupno uh, stališče seveda zahteva od držav izvoznic, da upoštevajo med drugim uh, zaščito uh, regionalnega miru in varnosti. V tej razpravi se moramo zavedati občutljivosti situacije tako v regiji Baltika in Črnega morja, kar zadeva Črno morje. Eh, se moramo spomniti nedavnega konflikta v eh, Gruziji. Eh, in eh, seveda tudi, eh, katere države v tem območju so članice NATO in katere si zauzemajo eh, za to članstvo. Prav gotovo pa obstajajo mehanizmi za izvoz orožja v kontekstu Evropske unije in to je delovna skupina sveta konvencion za konvencionalno orožje, ki se sestaja vsakih šest mesecev v Bruslju. Strasburška plenarna zasedanja pa niso pravi kraj za takšno razpravo. Najlepše hvala, kolega Van Orden. In sedaj kolegica Losing za 1 minuto in 30. Hvala lepa. Leta 2000 je Evropska unija z Lizbonsko strategijo dobila cilj, da bi postala do leta 2010 vodilna gospodarska sila na svetu. Tega cilja nismo dosegli, vendar pa smo dosegli cilj pri izvozu orožja. Leta 2000, do leta 2009 smo prehiteli ZDA in postali vodilni, vodilna izvoznica orožja. Zdi se mi, da je ta razvoj mm, malce vprašljiv. moramo torej vedeti, da smo govorili o kodeksu za izvozo orože in da se tega kodeksa države članice ne držijo. Leta 2008 smo se pogovarjali o tem, da bi ta kodeks postal obvezujoč, vendar pa nimamo sankcij, čeprav je bila ta obvezujoča narava prostovoljna Nemčija je se je odločila, da bo ta kodeks spoštovala, vendar pa vseeno izvaža orožje v konfliktne države, kot je Saudska Arabija ali pa Pakistan. Ta kodeks ni pravno obvezojoč, ravno tako pa ni transparent, zato mislim, da je nujno, da lahko zagotovimo oceno izvajanja tega kodeksa. Če tega ne bomo dosegli, potem vas je vas trud za manj. Vprašanje pa je seveda, če sploh obstaja kakršenkoli moralno-etičen sistem za izvoz orožja. Evropska unija je še vedno zelo daleč od tega moralno-etičnega sistema. Eh, Hvala lepa, kolegica Lezing. Gled, v okviru eh, postopka plavega kartona vam želi eh, gospod Van Orden zastaviti vprašanje. Ali ste pripravljeni na odgovoriti? Izvolite. Gospod Van Orden, izvolite. Prez mikro. Gospa Lözing je padla v past vprašanje v katero pogosto pademo v tem parlamentu in druge po Evropi. In uh, govorila je o izvozu orožja Evropske unije. Evropska unija ne izvaža orožja, nima vojske in nima vojaške industrije. Ne smemo uporabljati terminologijo evropski izvoz orožja, kajti to ne obstaja. Hvala. Dobro, kolegica Luzing, dajem vam besedo. Dejala sem države članice Evropske unije. Nadaljujemo z razpravo in dal bom besedo kolegu Campbellu za eno minuto. President, Gospod eh, predsedujoči, interes Evropske unije pri izvozu orožja je prav gotovo v smislu militarizacije Evropske unije v postlizbonski obdobju. Liz Tony eh, Blair je rekel, da bi si želel, da Evropska unija razvije vojaški značaj. Že sedaj je govora, da uh, oprema, ki se uh, pripravlja za Evropsko vojsko, ne bo interoperabilna z ameriško opremo. In uh, tudi uh, vprašanje uh, skupne uporabe um, letalo nasilk strani Francije in Anglije je vprašljivo. Uh, Eh, na ta način eh, lahko eh, uničimo mnoga delovna mesta. 7 milijard funtov izvozi Združeno kraljestvo na leto orožja, kar je približno enako, koliko prisijamo evropski proračun. Najlepše hvala kolega Campbell in sedaj za dve minute kolega Bronze. Hvala, gospod predsedujoči. Seveda obstaja tukaj dilema za vse države, ki proizvajajo orožje glede izvoza. Eh, fiksni stroški so prav gotovo zelo visoki in to je negospodarno skoraj za vse države, če proizvajajo orožje le za svojo uporabo. Zaradi tega je zanimivo za nekatere od teh držav, da eh, prodajajo države eh, orožje v vse te države tretje, uh, druge tretje države. Uh, in to je prav gotovo nemoralna politika. Osnovno vprašanje pri odločitvi ali izvažati ali ne izvažati orožje eh, so povsod enaka. Ljudje, ki, države, kjer ne spoštujejo človekovih pravic, tako kot naprimer Iran, takim ne bi uh, smeli izva, izvažati um, orožja, ampak seveda to mora izključevati orožje, s katerim se lahko zaščitijo od zunanjega napada. V državah, kjer spoštujejo eh, človekove pravice, pa se lahko prodajajo, um, pa se lahko prodaja majhno orožje. Seveda, če um, države eh, začnejo z destabilizirajočimi vojnami, ne bi smele imeti pravice do uvoza kakršne koli uvoza eh, orožja za masovno uničevanje. V vsakem primeru eh, obstajajo um, iranski načrti uh, v primeru agresije za strani uh, ZDA ali pa Izraela. Uh, V vsakem primeru pa želimo nuklearni ščit, zato da bi eh, zaščitili jih pred napadom. No, no. Najlepše hvala in sedaj poslanec Tenak eh, vam eh, želi kolegu Bronsu želi zastaviti vprašanje in sprašujem gospoda Bronsa, ali želi sprejeti to vprašanje. Torej, gospod Tenek. Gospod uh, predsedujoči, ponavadi se ne omešavam v to vrstne uh, eh, razprave z svojimi kolegi, ampak če bi um, države v Evropski uniji um, Z, o, ljudje zapirali zaradi političnega prepričanja. Mislim, da je to nespremljivo, zakaj sicer imajo svoje zastopnike v tem parlamentu. To je absolutno uh, neumno. Mi lahko poveste, katere države zapirajo ljudi zaradi političnih uh, prepričanj. Komentari zunaj mikrofona. Gospod Brons, želite se na to odzvati? Prej prosim eh, teh uh, skeč uložkov. Prosim. Mačarska v, pod prejšnjim režimom je zaprla eh, veliko ljudi zaradi političnega prepričanja in mnoge članice Evropske unije eh, zaradi herezije eh, zapirajo ljudi zaradi heretičnih mnen. To ni dovolj, tudi če naj bi vodilo v nasilje. Hvala. Odlično. Sedaj pa naslednji na seznamu. Gospod Galer Mišel, eno minuto in 30. Ja, Najlepša hvala. Ne bi želel izkazati toliko časti prejšnjega govornika in odgovoriti na njegov govor, vendar pa vseeno moram povedati, da v malih državah članicah imajo problem, da je proizvodnja orožja zelo draga z agencijo za obrambo in skupnimi programi bi lahko dobili na bolj poceni način skupne, skupno vojaško opremo. Z političnega vidika je zelo pomembno, da lahko tukaj izrazimo, da želimo po svetu s izvozom orožja izvajati naj više kriterije, na to smo lahko ponosni. Vendar pa imamo še eno vprašanje in to je, govorili smo o tem, v katerih primerjih pride do posvetovanja, to je eh, samo takrat, ko imamo zelo podobne ponudbe in ko je treba takšno pogodbo o izvozu potrditi. Zanima me, če je ta razprava ostala v delovni skupini na svetu oziroma če se sedaj že tudi na politični ravni razpravlja o tem vprašanju na ministerskem svetu. Nažalost je moj čas sedaj potekel. Hvala. Hvala, kolega. In sedaj dve minuti, kolega Paleckis. Hvala, gospod predsedujoči. Kurie kolegos jau minėjo, kad Europos liaudijos partijų pateiktame klausime slypi tam tikros myslės ir šarados. Tiesiai. Najlepša hvala za besedo. Zdi se mi, da je v izjavah EPP pogosto nekaj skritega v ozadju. Problem pa je ravno v tem, da potrebujemo več jasnosti in več jasnosti nikakor ne bi škodilo reševanju te problematike. Gre za vprašanja, ki so zelo občutljiva in še zlasti to velja za posamezna območja. 8. decembra leta 2008 je resolucija, skupna resolucija postavila določene norme, pravila igre, če lahko tako rečem, in eh, nekatere od držav so sicer to razumele po svoje, vendar niso prekoračile zastavljenih meja in dejstvo je, da moramo v praksi vzpostaviti še več skupnih norm in pravil. Vedno bolje in tesneje moramo sodelovati in to ne samo na področju oboroževanja in orožja. Treba bi bilo imeti več zaupanja znotraj Evropske unije in manj skepse in nezaupanja. Še zlasti ne bi smelo prihajati do takih razlik in nezaupanja med tako imenovanimi starimi in novimi državami članicami. Prav tako se moramo že nehati vzajemno obtoževati in kriviti za določene zadeve. Ni treba stalno ustrajati na nekem razmerju moči, ki je obstajalo nekoč pred desetletji. Če ne bomo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 dejanskem, resničnem življenju prihaja do zelo drugačnega obnašanja. In izvoz orožja je prav gotovo med takimi dejstvi. Vemo, da obstaja nekaj držav, članic v Evropski uniji, ki menijo, da za njih ne veljajo določena pravila ali standardi enako kot za druge. In v zadnjih dnevih smo bili ponovno priča temu, da se odvijajo določene dejavnosti, da ima Francija znova uspehe s svojimi idejami, naprimer z Mistralom. Ampak kljub temu smo spostavili nek poseben postopek, tudi postopek razpisov, javnih razpisov in podobnega. In če imamo sedaj na sporedu take izjave ruskih admiralov, ki pravijo, da če bi imela Rusija takrat v času napada na Gruzijo na voljo tako dobro orožje, da bi se zadeve drugače iztekle, potem moramo mogoče te izjave jemati nekoliko resne in sprašujem se, ali bi morale države članice res izvažati orožje v take države, ki imajo zgodovinsko gledano že znan ofenziven in nedefenziven pristop in mislim, da je treba poskrbeti za ustrezne standarde. Hvala kolega Črnecki za eno minuto, dajem besedo kolegu Kontisu. Ja Najlepša hvala ko preberam te kriterije, različna merila, pravila, ki naj jih upoštevajo države izvoznice, sem razmišljal pravzaprav o Izraelu. To je država, ki pogosto ne upošteva mednarodnih norm, ki ne skrbi v zadostni meri za človekove pravice in pravzaprav razmišljam v tej smeri in se obračam na avtorja tega vprašanja. Kakšne pa so sploh sankcije, ki bi jih lahko uporabili naprimer proti Izraelu? In morda bi morali imeti neko jasnejšo politiko izvoza orožja. Govorimo o solidarnosti, o politični solidarnosti do Grčije, naprimer. Ampak moram reči, kadar gre za določene zadeve pri izvozu, so Osnovna pravila, menda, jasna, treba vedno upoštevati tudi finančne zmogljivosti določene države in prav gotovo se noben izvoznik ali uvoznik ne bo obnašal enako do Grčije kot do Nemčije ali Francije. Vemo, katere države so v težavah in katere niso in zato tudi vemo, kdo bo od koga kaj kupoval, naprimer Nemčija in Francija od Grčije. Zato se mi zdi, da se moramo zavedati tudi različnih strateških ulog, ki jih igrajo države članice v Evropski uniji. Hvala lepa in sedaj kolega Paška, dve, eno minuto. Kraje na Európskej únie sídlia a pôsobia významní producenti obrannej techniky. O ich špe... No, vemo, katere države članice sú veľké proizvajalke orožia. In ta specifična proizvodnja je zelo dobrodošla v številnih državah po svetu, vendar je trgovina s temi proizvodi nekaj drugega. In zato je treba razmišljati v luči varnostne politike in zunanje politike. Vse te dejavnosti se lahko izvajajo na podlagi širšega razmisleka in ne samo na podlagi preprostega izvoznega ali uvoznega dovoljenja in moramo razmišljati, pod kakšnimi pogoji se to odvija znotraj skupnosti. In vemo, da potrebujemo zelo podrobna dovoljenja za vsako od teh področji. In države članice imajo tudi obveznosti do tretjih držav, pogodbene obveznosti, ki jih morajo tudi upoštevati. Menim, da je treba vse te zadeve presojati od primera do primera in oceniti tudi nasplošno, kakšen bi bil vpliv tega nasplošno zunanjo politiko. Hvala, gospod eh, Paška. In sedaj kolega Dažen, minuta in 30. Najlepša hvala. Samo tri kratki komentarji v zvezi s tem. Namreč eh, glede prodaje Mistrala in stališča Francije. Naj vas spomnim, da je Mistral plovilo, ki se je prodalo brez oborožitve. In to mislim, da je tisto poglavitno vprašanje, ki se nanaša tudi na debato z Rusijo. Gre za vrsto opreme, ki se jo prodaja in tukaj ne gre za orožje. Eh, prepričan sem, da je tukaj prišlo do veliko emocionalnih izbruhov, ne da bi bili ljudje poučeni o podrobnostih. Naj vas spomnim, gospod minister, da imamo tukaj v Evropski uniji kodeks ravnanja, ki podaja skupno stališče in načine ravnanja. In to je, lahko rečem, kodeks ravnanja, ki je med najzahtevnejšimi v vsem svetu in na to je tudi že upozoril eden od predgovornikov. Obstaja skupina, ki se redno sestaja in govori ne le o tem kodeksu, temveč tudi razpravlja o nacionalnih politikah, izvoza orožja. Obstajajo torej forumi, obstajajo okviri, v okviru katerih moramo delovati. In če govorimo sedaj o solidarnosti, o evropski eh, solidarnosti v zvezi z izvozom orožja in če imamo že skupno strategijo, skupno politiko, potem moramo govoriti na isti način o vseh zadeva, ki so povezane. To je povezano tudi z industrijo obrambe, če lahko tako rečem, povezano je tudi z uvozom. Je pa vse to umešano tudi področje tehnologije, novih zaposlitev in razvoja tehnologij za vojne namene. Hvala lepa, kolega Danžan. In sedaj gospod Taler, minuto in 30. Eh, grazie, predsedente. Eh, izvoz sodobnih francoskih ladij rusiji ima svojo evropsko in politično dimenzijo ima svojo dimenzijo solidarnosti oziroma nesolidarnosti tiče se naših držav članic iz baltske regije tiče se naših partnerjev v vzhodnem partnerstvu gruzije azerbajdžana ukrajine in tako naprej. vemo da je francija posredovala v rusko gruzijski vojni in takrat je rusija sprejela podpisala določene mednarodne obveznosti ali jih spoštuje ali na primer pušča opazovalce evropske unije v južno osetijo in abhazijo zaenkrat žal ne vemo da je skupno stališče sveta iz leta dva tisoč osem zelo decidirano država uvoznica naj bi spoštovala svoje mednarodne obveznosti spoštovala človekove pravice in ohranjala mir v regiji varnost in stabilnost. ali rusija vse to počne? in še zadnje vprašanje ali je francija oziroma predsednik sarkozy v stanju da za to dvomljivo prodajo napadalnih ladij rusiji v vrednosti približno šeststo milijonov evrov dobi protiuslugo moskve v obliki dejanskega začetka spoštovanja ruskih mednarodnih obveznosti? Hvala, gospod uh, eh, Taler. In sedaj, gospod, eno minuto 30. Gospod predsedujoči, konvencionalna orožja in njihov izvoz so pri, pomembno prispevali k razvoju ekonomij številnih držav članic. Zdaj v tem nepredvidljivem svetu potrebujemo določene zmogljivosti, da se branimo in da podpiramo svoje zaveznike, vendar je Evropska unija, lahko rečemo, v zadnjih letih zelo močno zavrla tako proizvodnjo kot izvoz tega orožja, pa vendar je prihajalo do primerov izvoza določenim zatiralskim režimom, če govorimo naprimer samo o pohodnih eh, minah, o klasičnem strelivu, o določenih eh, poskusih in prizadevanjih, da bi eliminirali v celoti, odpravili to vrstno orožje. In eh, prizadevamo si po najboljših močeh, da bi nadzirali proizvodno, zaloge in izvoz, vendar je treba ta prizadevanja še okrepiti. Sicer bomo vedno izpostavljeni poskusom teroristov, da nabavljajo to orožje pri tretjih državah oziroma državah, kjer ta pravila niso tako strogo upoštevana. In zato mora Evropska unija razmisliti tudi o svojih pravilih izvoza na Kitajsko. Tam je vendar jasno, kako močno so kršene človekove pravice in vprašati se moramo, koga moramo podpirati, Kitajsko ali naše zaveznike, Tajsko naprimer, ki je prva v strelni liniji Kitajske. Hvala lepa, sedaj pa poslanka Vajder za minuto in pol. Ta najlepša hvala. Kolegice in kolegi, orožje ni neko običajno blago, ki je predmet običajne blagovne menjave. Kadar gre za izvoz orožja od tretje države, Je pa to še dodatno vprašanje. Vse države, ki kršijo človekove pravice, so že postopili tej definiciji bliže teroristom. In zato moramo poskrbeti za to, da se zadeve odvijajo pod nadzorom. Ne gre za neko interno politiko, gre za skupno evropsko politiko, obramno politiko in varnostno politiko. In zato je treba prisluhniti tudi temu, kar namerava storiti komisija, kar je včeraj tudi povedal predsednik komisije prav tako se moramo vprašati, kako je treba razumeti francosko odločitev o prodaji Mistrala Rusiji, državi, ki ni vedno ravno najbolj prijateljsko razpoložena do Evropske unije. Slišali smo izjave francoskega ministra, ampak dejstvo je, da moramo vse te politike oblikovati tako, da bodo delovale v luči naše skupne politike tudi v smislu solidarnosti in vzajemnega spoštovanja sprejetih odločitev. Tudi naša skupna stališča, stališča Evropske unije, so že znana že desetletje. Vsi vemo, kakšne naj bi bile omejitve izvoza orožja. In v vsakem primeru, za kakršne koli ekonomske interese že gre, jih ne bi smeli uresničevati v škodo drugih skupnih načel, vrednot in interesov. Tako vedenje namreč vedno vpliva na vse države članice. In vse države članice morajo imeti ustrezne pravne eh, mehanizme in tudi eh, mehanizme za analizo vseh možnih posledic. Hvala lepa in sedaj Džanaka eh, Maneta, minuto 30. Najlepša hvala predsedujoči. To vprašanje, ki je bilo pravzaprav naslovljeno na svet, nam ponuja možnost, da hkrati rešimo še drugo zelo zanimivo in odprto vprašanje, ki smo ga slišali od poslancev tudi v času medvladne konference. Gre za to, da potrebujemo nek organ, organ za skupno varnost, za skupno obramno politiko, In če že govorimo o tem, kakšni so naši odnosi s tretjimi državami ali pa recimo z Ameriko, obstaja tu veliko bistvenih razlik. Upoštevati moramo naše skupno stališče, ki izhaja iz leta 2008 in pri tem je treba preznati, da pravzaprav nimamo ustreznega nadzora obstajajo sicer neka pravila, ampak eh, ne obstaja dejanski nadzor nad tem, kam pravzaprav izvažamo orožje. Nimamo nobenega pregleda nad tem, če mogoče naša ciljna država izvozi to orožje naprej nekam drugam, nezaželenim državam. In zaradi tega moramo biti še bolj pozorni pri izvozu orožja moramo imeti skupno stališče s konkretnimi omejitvami in šele, ko bomo to zares uresničevali, bomo lahko rekli, da smo dosegli napredek. Treba je vzpostaviti nek skupni novi organ, ki se bo ukvarjal s proizvodnjo orožja, prometom z orožjem in skupno obrambno politiko Evropske unije. Moramo imeti opremljiva skupna načela tudi za področje proizvodnje in izvoza orožja. Hvala lepa in sedaj dajem besedo. Najlepša hvala, predsedujoči. Včeraj, ko smo poslušali govor eh, predsednika komisije smo govorili o splošni obrambni in varnostni politiki in govorili smo tudi o skupni obrambi. Komisija bi bila po moje lahko bolj koherentna, če bi se teh zadev lotila bolj sistematično. Evropska pogodba zajema marsikaj, medtem tudi načelo solidarnosti, ki govori o tem, da se države članice posvetujejo med seboj v zvezi z vsemi možnimi vprašanji povezanimi z varnostjo. In skupno stališče iz decembra 2008 prav tako govori o nadzoru nad pretokom proizvodnjo in prodajo vojaške opreme in orožja. To so že solidni okviri. In če govorimo o Litvi, Latviji, Estoniji, Polski in tako naprej, govorimo o posameznih državah. Vendar se moramo vprašati, kakšne posledice ima zanje francoski izvoz Mistrala v Rusijo. In če že ruski admirali govorijo, da je to orožje oziroma oprema tako pomembno, da bi jim pomagalo pri napadu na Gruzijo, potem se velja na tem še dodatno zamisliti. Vemo, da bi tudi druge države rade imele marsikatero vojaško opremo in orožje, ki ga imamo pri nas. Vendar menimo, da je treba biti znotraj Evropske unije stroži do izvoza orožja in vojaške opreme. Hvala za minuto in 30, da dajem besedo kolegu Kelamu. Hvala lepa. Mislim, da se pravzaprav tukaj pogovarjamo o dvostranosti, ko govorimo o solidarnosti. Pa vendarle so bili predstavniki nekaterih držav članic resno zaskrbljeni v zvezi s tem pretokom vojaške opreme in orožja v tretje države. Vemo, kaj se je dogajalo v severovzhodni državi. Evropi, kaj se je dogajalo na mejah. Vemo, katere države so bile nekoč žrtve vojaških udorov. In zaradi tega smo tudi slišali izjave eh, ruskih vojaških mogočežev, da bi lahko z določenimi streki v treh urah zaključili svoj napad na Gruzijo, namesto da so zapravljali čas tri dni. To pomeni, da gre za resne zadeve. Mislim, eh, da je tudi nedavna deklaracija bila pomemben, pozitiven odziv na naša prizadevanja. Prav tako smo slišali številne izjave o tem, da se določa vrste vojaške opreme ne bo prodajalo. Ampak realnost je drugačna. Rusi še vedno ustrajajo na nabavi določenih tipov orožja, napredne vojaške tehnologije. Vprašati se moramo, kaj se pravzaprav dogaja pri nas kaj, in kako se bo odzval svet, če je eno držav članic pripravljena prodajati in izvažati orožje. Hvala lepa. Parola all'onorevole collega Lisek za minuto in 30. Izvolite. Drugi koležanki, koledzi, produkcija je... Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, proizvodne orožja, izvoz orožja, vojaške opreme in eh, tehnologij, so bila vedno pomembna in odprta vprašanja in tako bo tudi v prihodnje. Priča bomo vedno živahnim razpravam in to nikoli ne bo lahka tema. Vse gre vendarle za kontroverzne zadeve. Vedno prihaja do nekih vzajemnih obtoževanj, očitkov in prerekanj, govorimo tudi vedno o destabilizaciji določene regije vendar so tudi pravila igre, ki jih sami izumimo, ponavadi taka, da jih je težko izvajati v praksi, ker zadevajo veliko držav članic in zelo pomembno industrijo. In vemo, da recimo Poljska, Češka, izvaža orožje, ampak tudi druge to počnejo. Vemo tudi, da jih izvažamo v tretje države, v Rusijo, v Združene države Amerike. Vprašati se moramo le, do katere mere zadeve lahko uredimo skupno varnostno in obramno politiko. Mislim, da imamo tukaj veliko manevrskega prostora, pa vendarle bi se kljub vsej tej prožnosti morali nekoliko sami omejiti in se držati skupnega stališča, ki smo ga sprejeli decembra 2008. Sedaj pa grede zadeve Mistral, moram eh, reči, da bi morala Francija upoštevati pomisleke baltskih držav, ker morda bodo res ta plovila točno v Baltskem morju. Dura, Hvala lepa in sedaj postopek cash di, pritegnem te pozornost, dajem besedo Andrew Grippu. Hvala, gospod predsednik. Pada... Gospod predsedujoči, to vprašanje je pravzaprav zelo Pomembno in koristno je, da o njem razpravljamo. Veliko krat je bilo že zastavljeno na ta ali oni način svetu ali komisiji in dosti krat smo slišali tudi dobre odgovore. Ampak vidimo, da svet očitno še ni dovolj učinkovito odgovoril, ker ta vprašanja stalno znova zastavljamo. In dejansko je vprašanje, kaj bodo ruski oficiri storili s temi plovili. Ne gre samo za komercialno dejavnost, za komercialne transakcije, gre za zadeve, ki imajo veliko širše posledice. In imamo tisto skupno stališče, ki smo ga že omenili iz leta 2008, vendar ne znamo umestiti uprave okvire niti obstoječe direktive. Vedno ostaja še nekaj prostega prostora in tudi problem z Gruzijo je pokazal, da potrebujemo konkretnejša merila. Prosim, da se držite časovnih omejitev in sedaj dajem besedo kolegu Mauro Nikolasu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pravzaprav ima Evropska unija skupno varnostno in obrambno politiko, vendar dodatno k temu bi morali imeti tudi protokol, ki bi se nanašal na delovanje določenih sektorjev industrije, še zlasti v razmerju do tretjih držav. In v tem smislu se sprašujem, in to bi rad povedal tudi tukaj, na glas, kako lahko pravzaprav upravičimo dejstvo, da industrija, ki proizvaja orožje ali pa recimo neka konkretna država, Združeno kraljestvo, izvaja neko blokado, naprimer blokado Cipra, ko je vendar Cipr polnopravna država članica. Medtem, ko ima Turčija pravico, da modernizira svoje vojake in jim priskrbi določeno sodobno opremo iz Evropske unije na okupiranih ozemljih. Hvala za ta prispevek in sedaj kolega Remem Romeva. Najlepša hvala. Vrsto let sem bil poročevalec v Evropskem parlamentu o tem, da bi kodeks ravnanja iz leta 1998 postal pravno obvezujoč leta 2008. Takrat smo že dejali, da je to korak naprej, da je potrebno, vendar pa ni dovolj in v današnji razpravi je to postalo jasno. Spominjam se tudi, da so vse države članice podprle OZN v zvezi s tem, da bi na mednarodni ravni nadzorovali izvoz orožja. Ne gre za. Mm, izvoz hladilnikov. Gre za zelo nevarne, nevarna orožja, ki uničujejo in ubijajo. Potrebno je nadzorovati izvoz, ko gre za izvoz Izraelu, Afganistanu ali Kolumbiji. Nujno je, da se spomnimo, da ne gre samo za vprašanje notranjega trga ali trgovine in varnosti, ampak da gre za mednarodno odgovornost. In s tem se je treba soočiti. Mislim, da nam to do sedaj še ni uspelo. Hvala lepa. Kolega, Hvala lepa, kolega. In Sedaj dajem besedo uh, gospe Andre Kine. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Res je, da potrebujemo solidarnost na številnih uh, področjih, tudi na področju skupne zornanje politike, vendar pogodba govori tudi o vzajemni pomoči v primeru, da je katerakoli od držav članic napadena. In v tej luči bi morali razmišljati o odločitvi Francije, da proda Mistral Rusiji, kakšne so lahko širše posledice. Gre za zelo učinkovite bojne ladje, ki se lahko uporabijo za karkoli. In zato moramo razmisliti še dodatno o določilih o solidarnosti in moramo zagotoviti, da ne bomo v prihodnje ogrožali varnosti naših držav članic in prodajali orožje državam, ki, so, ki jih lahko potencialno ogrožajo. Moramo imeti sodoben, ažuriran pristop do prodaje orožja tretjim državam. Ora. Hvala lepa, kolegica. In sedaj dajem besedo kolegu Dzemkeju. Čič, uvage silnje na... Najlepša hvala. Upozoriti sem vas hotel na dejstvo, da je bil izvoz orožja vedno tesno povezan z varnostno politiko Evropske unije. Izvoz orožja ni neko področje, ki bi bilo popolnoma ločeno od vseh ostalih. Namreč ne gre samo za finančne transakcije ali za neke vojaške dogovore. To je vedno del celovitejše varnostne politike. In zato razumem vse, ki se sprašujejo, ali se je svet sploh resno lotil evropske politike na področju vojaškega sodelovanja, izvoza orožja in podobno. Naprimer, Tudi mi imamo močne dvome v zvezi s prodajo Mistrala Rusiji. Razmišljamo tudi o tem, kako bi pravzaprav lahko skupaj razmišljali o obramnem ščitu Evrope, če ne znamo rešiti drugih vprašanj. Sedaj bomo zaključili razpravo. Predno dam besedo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 Številne države članice proizvajajo različno vojaško opremo in eh, moramo se zamisliti tudi nad dejstvom, da se orožje oblikuje in izdeluje zato, da se z njim ubija ljudi. In če hočemo samo na nek način retorično prenesti breme ali pa stroške proizvodnje orožja na neko drugo, bolj miroljubno področje. Ne vem, ali si sploh kdo med vami lahko predstavlja in ali bi mi lahko odgovoril, kaj vse bi lahko storili s tem denarjem na drugih področjih. Kaj bi se zgodilo, če bi evropske države znižale stroške za proizvodno orožja in ta sredstva namenile drugam, naprimer v luči te ekonomske krize. In zdaj dajem besedo predstavniku sveta. Izvolite. Merci, Hvala za to razpravo, ki je bila zelo zanimiva. Vrnil pa bi se na dva komentarja in morda nekoliko pojasnil zadeve. Glede odgovornosti. Drugi odstavek četrtega člena skupnega stališča eh, govori tudi o tem, kako se lahko zavrne prenos eh, tehnologije ali vojaške opreme. In to se uvršča med nacionalne pristojnosti držav članic. To je jasno zapisano v skupnem stališču vendar obstaja široka paleta eh, možnosti drugih sredstev koordinacije, posvetovanja, da bi bili pri tem čim učinkovitejši. Drugo vprašanje pa je vprašanje preglednosti. Skupno stališče predvideva tudi to, da morajo države članice vsako leto oblikovati poročilo o izvozu orožja in potem se to poročilo letno tudi objavi in na voljo imate tudi finančno denarno plat zadeve, vrednost izvoza in tudi število recimo zaprošenih in zavrnjenih izvoznih dovoljenj po državah članicah. Potem je pa v letnem poročilu Evropske unije prav tako se to objavljeno. Eh, Predvideva se tudi podrobna objava strani držav članic vse vojaške opreme, ki je bila pridobljena in proizvedena, torej imamo evidenco na nacionalni ravni in na ravni Evropske unije in tu imamo v Evropski uniji zadeve zares zgledno urejene. Kot rečeno je skupno stališče, ki smo ga večkrat že podarili danes tukaj, povezano s kodeksom ravnanja. Skupno stališče izhaja iz decembra 2008, torej je mlajše od dveh let. In zato, kot vemo, potrebuje še nekaj časa, da se bodo zadeve v praksi zares kaj poznale. Vsaka uvedba novega sistema terja nekaj časa, da dejansko zaživi. In naš namen je bil omejiti zadeve, e, morda se nekomu zdi, Eh, boljši predlog za določene sankcije, vendar eh, vam moram reči, da smo pred oblikovanjem tega skupnega stališča veliko in podrobno razpravljali o vseh teh zadevah, tudi v luči embarga proti Kitajski. Hvala lepa. Grazie. Grazie hvala lepa, hvala vsem sodelujočim in s tem smo uh, zaključili to razpravo. Nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. Ja, prosim, izvolite. Kdo je prosil za besedo? Kolegica Ris. Že ne pa da artikel du reglement, pardon, pomelju. Oprostite, nimam člena, na katerega bi se skliceval, ampak manjka mi ključ